Meine Damen und Herren, ich darf Sie äh, alle, nein, alle nicht, aber einige äh, recht herzlich begrüßen. Ich freue mich. Damen gospodje, lep pozdrav. Veseli me, da ste nekateri kljub samotočni. Če se želi kdo že sedaj javiti k besedi, ga bomo že sedaj upisali na seznam govornikov. Tako da boste dobili možnost, da boste prvi na vrsti. Kolega Enčo se je že javil, ga bomo zapisali. In to bo postalo sedaj pravilo, da vas bomo zainteresirali, da pridete zgode. Pozdravljam našo kolegico Kujnovo oziroma gospod komisarko. Hvala lepa, da ste prišli točno, da nam poveste, kateri so najpomembnejši projekti v vašem resorju. Lepo je, da izvemo o projektih preden o tem izve tisk, tako da bomo stane slišali tisto, kar se bo jutri šele pojavilo v medijih. Izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod in gospodje. Zadnjič, ko sem bila tukaj v odboru ITRE, sem se spraševala, le kako bi bilo sedeti tukaj zgoraj z vami. In povedati moram, da je zelo prijetno. Hvala vam za to priložnost za izmenjavo mnen v zvezi z delovnim programom komisije za leto 2010 na področju raziskav inovacij in znanosti. Delovni program komisije in deli, ki so navezani na raziskave inovacije in znanost, določajo pomembne pobude za to, da bi izpopolnili strategijo EU 2020 za pametno in vključujočo rast. V skladu s tem, bo načrt določil, kako bo Evropska komisija v partnerstvu z Evropskim parlamentom in Evropskim svetom nadaljevala z delom na raziskavah in inovacijah v zvezi z agendo 2020, s katero želimo razviti unijo inovacij. Vem, da je ta odbor zelo zainteresiran za to. Predsednik komisije gospod Barozo me je prosil, da pripravim ta načrt in predsedovala bom skupini evropskih komisarjev, katerih politični portfelji se dotikajo mojega področja. Široko se posvetujem z, z vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi, od raziskav do prodaje in iščem nasvete o tem, kakšni so oprijemljivi predlogi, ki bi jih lahko vključili, pa tudi ukrepi. Zanimajo me mnenje različnih političnih skupin v Evropskem parlamentu, ki so zastopane v odboru ITRE v zvezi s tem, kako bi naj nadaljevali z načrtom. Nujno je treba določiti in odstraniti vse ovire za vzpostavitev enotnega trga za inovacije. Predsednik Barozo namerava predstaviti ta načrt na vrhu voditeljev EU oktobra, posvetil pa se bo vprašanjem raziskav in inovacij predlagati moramo jasne in odločne ukrepe, ki bodo na najvišji ravni za to, da bo Evropska unija vodilni kraj za raziskave in inovacije na svetu. Ta načrt je ključnega pomena za potencijal na področju rasti in delovnih mest v Evropi, pa tudi za vlogo Evrope v gospodarstvu. Zelo sem vesela, da bo Evropski parlament podprl mene in gospoda Baroza, zato da nam bo skupaj uspelo. Specifično se bo načrt osredotočil na naslednje cilje. Raziskave in inovacije bomo namenili večjim družbenim izzivom, s katerimi se sooča Evropa in svet. To so prednostne naloge za oblikovalce politik in ki predstavljajo velike priložnosti na globalnem trgu. To so podnebne spremembe, varna oskrba z energijo, varna oskrba s hrano, zdravje in starajoče se prebivalstvo. Odstraniti želimo vsa oska grla, zato da bomo zagotovili prost pretok znanja in da bomo ustanovili enoten trg za raziskave in inovacije. Zagotoviti moramo, da bodo inovativne družbe, še posebej MSP, imeli dostop do financiranja. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo dobre nove ideje lahko prišle na trg. Načrt bo temeljil na širokem pojmovanju inovacij, seveda na raziskavah, ampak vključeval bo tudi druge oblike inovacij, naprimer poslovni modeli ali upravljanje in inovacije na tem področju, dizajn in tudi trženje, pa tudi inovacije storitev. Zajema bo vse vidike inovacij od zasnove do komercializacije. Da bi lahko rešili specifične probleme povezane z družbenimi izzivi, bo načrt podrobno opisal nabor pobud, ki jih bomo imenovali Evropsko partnerstvo za inovacije. Združili bomo programe za raziskave in razvoj z ukrepi za dobavo in povpraševanje, naprimer javna naročila, regulacija in standardizacija. Pozorni bomo na obseg in na velikost. Ta nova partnerstva ne bodo nova pobuda ob obstoječih pobudah, kot so pobude za skupna, skupne pobude za tehnologijo, skupno načrtovanje, javno-zasebna partnerstva, evropski načrt za obnovitev, oživitev gospodarstva in tako naprej. Ne, prav nasprotno. Dopolnjevali bodo te obstoječe pobude in jih tudi integrirali. V to bo vključen tudi zasebni sektor na področjih inovacij, raziskav in znanosti. Prepričana sem, da Evropska investicijska banka in tudi Evropski investicijski sklad morata dobiti močnejšo vlogo pri financiranju programov na področju raziskav, inovacij in znanosti. Večja vloga zasebnega sektorja bo Evropski uniji prav tako pomagala doseči 3-odstotni cilj financiranja v smislu GD BDP-ja za znanost in inovacije to je prav tako pravi čas za interinstitucionalno razpravo o poenostavljanju. Raziskave in inovacije so v srčiki pobude Evropa EU 2020. Glavna pobuda vključuje jasne cilje, konsistentnost in stabilnost pravil. Prav tako bodo morali biti upravni postopki lahki in hitri. Poenostavitev financiranja za raziskave in razvoj je takšno, da bomo morali spremeniti nadzor in tudi pojmovanje tveganja in izogibanje tveganju. Evropska komisija ne more ukrepati sama, potrebujemo dogovorjeni pristop in zavezanost ter politično podporo Evropskega parlamenta, če želimo poenostaviti delovanje financiranja za raziskave in razvoj glavni namen tega sporočila o poenostavljanju, ki ga bo Evropska komisija uradno sprejela jutri, je, da bi odprli intrainstitucionalno razpravo v zvezi s tem. V sporočilu so predstavljeni elementi poenostavljanja in sicer v treh glavnih vidikih. Prvi vidik vključuje ukrepe, ki jih je mogoče izvajati v okviru trenutnega pravnega okvira. Drugi vidik zadeva spremembe pravil, ampak pri tem bi ohranili obstoječ sistem stroškov in vnosov. Tretji predstavlja možnosti za temeljne in obsežne spremembe financiranja oziroma sistema financiranja, tako da bi uporabili posamezne pošaljne vsote za celotne projekte. Reference v zvezi z nujnostjo preprečevanja goljufi in podobno, tudi to je vključeno v sporočilo. To sporočilo ne predstavlja zakonodajnih predlogov, ampak samo možnosti za odpiranje razprave, ter konkretne ocene tveganja in strategiji, to pa bo del prihodnih sledečih zakonodajnih aktov. Tukaj na predstavitvi januarja pred parlamentom sem že povedala, da bom podprla pobude, ki so namenjene temu, da bi nacionalne programe povezali in okrepili raziskovalne programe na nacionalni in EU ravni po vseh državah članicah. Združevati moramo sredstva za to, da se lahko spopademo z družbenimi problemi, s katerimi se sama ne bo mogla spopasti nobena država članica. Evropski raziskovalni prostor lahko ustvarjamo samo to, če bodo vse države članice k temu zavezane. 95 odstotkov vsega financiranja na področju inovacij in znanosti prihaja neposredno od 27 držav članic. Vendar izogibati se moramo podvajanju in razdrobljenosti raziskav, če želimo zagotoviti, da bomo kar najbolje izkoristili priložnosti, ki so na voljo za javne programe na področju inovacij in znanosti. Podpiram pobude, ki jih je sprejelo špansko predsedovanje, zato da bi olajšali mobilnost raziskovalcev in zato, da bi izboljšali tudi socialni vidik življenja raziskovalcev. Iz tega namena je Evropska komisija sprožila namenske instrumente v okviru okvirnega programa, ki je na voljo vsem državam članicam. To pomaga pri povezovanju med nacionalnimi programi. Ti instrumenti vključujejo schemo IRANET, ki je namenjena temu, da se ljudje lažje povezujejo, pa vse do ukrepov v okviru 185. člena, ki prav tako podpira projekte, ki jih izvajo države članice skupaj. Lani so države članice naredile še korak naprej in so se podale na politični proces skupnega načrtovanja. Skupno načrtovanje predstavlja partnerstvo med državami članicami s pomočjo Evropske komisije. To je namenjeno reševanju večjim družbenih izzivov s pomočjo javnih raziskav in sorodnih ukrepov. 15. aprila je Evropska unija sprožila prvo pobudo skupnega načrtovanja za to, da bi rešili velike izzive, tako da smo sprožili evropsko raziskovalno strategijo za boj proti nevrodegenerativnim boleznim, kot sta Alzheimerjeva bolezen in podobne. Skupno načrtovanje ima torej neposredno vlogo v kontekstu Evrope EU 2020. Evropska komisija je sprejela tri nove predloge in to vključuje kmetijstvo, varno skrbo s hrano in podnebne spremembe, kulturna dediščina in globalni izzivi za Evropo in zdrava prehrana za zdravo življenje. Skupno načrtovanje mora biti eno, eden gradnikov v Evropi, izvajanje unije inovacij bo omogočilo, da bomo videli, kako bi lahko čim bolje razvijali skupno načrtovanje in kako, to, kako se to umešča z drugimi političnimi instrumenti. Sedmi okvirni program je največji javno financiran raziskovalni program v Evropi. Za leto 2010 je predvidena umestna ocena za to, da bi izvedli neodvisno oceno izvajanja sedmega okvirnega programa do sedaj. Strokovna skupina, ki je bila imenovana za to, bo analizirala zasnovo in izvajanje tega programa in svojo analizo bodo utemeljili na obsežnem nizu dokaznega materijala, vključno z zunanjimi študijami, lastnimi intervjuji in analizami, pa tudi na nacionalnih presojih, presojah učinka. Oceniti želimo koristi in slabe strani sedmega okvirnega programa, videti želimo, katere stvari se dobro obnesejo, katere ne, prav tako pa želimo ugotoviti, kje je še možno za izboljšave. Natančno bomo analizirali tudi to, kako lahko izboljšamo vključevanje malih in srednjih podjetij v to. Kot poslanci v tem odboru sem tudi sama zaskrbljena zaradi nizke stopnje vključevanja MSP-ja v evropske raziskovalne programe in to se mora v prihodnosti spremeniti. Končno poročilo izvedenske skupine naj bi dobili septembra ali oktobra, komisija pa bo novembra ali decembra pripravila uradni formalni odgovor na to in to sporočilo bo potem predano parlamentu v razpravo. Preden sklenem svojo predstavitev, želim z velikim veseljem napovedati, da bodo znanstveniki skupnega raziskovalnega centra od 4. do 6. maja tukaj v Evropskem parlamentu predstavili razstavo zadnjih dogodkov na svojih področjih. Upam, da bo ta odbor, gospod predsednik, lahko sodeloval na tej razstavi in si na lasne oči pogledal, kako pomembno delo upravljajo naši ljudje. Hvala. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Hvala, gospa komisarka. Torej, tudi naslednji teden eh, bo v našem odboru nekdo eh, gost, ki je pristojen za to. Torej, sedaj pa sledi pogovor s komisarko. Najprej se je prijavil gospod Cepela. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospa komisarka, da ste danes z nami. To nam je res v veliko čast. Zelo lepo je bilo slišati vaš program v svezi s raziskavami in razvojem. Dovolite mi, da povem naslednje, kar zadeva raziskav in razvoj ter inovacije. Trenutno nimamo sistema, s katerim bi merili uspešnost ali rezultate projektov ali programov, ki izvajajo evropsko politiko raziskav in razvoja. Poročilo računskega sodišča v zvezi s tem je bilo naslednje. Komisija stalno ugotavlja, da obstaja potreba po bolj koherentni in sistematični rabi kazalnikov, ki temelijo na dokazih. V ZDA so že začeli s pobudo, ki se imenuje Star Metrics. To je spremljanje rezultatov raziskav in razvoja na podlagi dokazov. Torej, gospa komisarka, ali se strinjate, da bi morali imeti mehanizem na EU ravni, zato da bi ocenjevali znanstvene dosežke na podlagi podatkov. Tako bi lahko kot oblikovalci politik imeli dovolj podatkov, da bi lahko dalje razvijali osmi okvirni program in druge politike. Poleg tega, če govorite o skupnem načrtovanju, ali niste mnenja, da je to eno od področji, kjer bi lahko razmislili o sodelovanju med EU in ZDA na področju raziskav in razvoja, kajte tako bi lahko spodbujali čezatlantski raziskovalni prostor. Hvala. Udi. Hvala, kolega Udi. Eh, Hvala. Lepo pozdravljam med nami, gospod komisarko. Spraševali ste se, kako se boste odrezali, ampak povem vam lahko, da ste imeli eno najboljših predstavitev. Nobenega dvoma ni bilo, da vas bomo potrbi, potrdili. Celo lepo vas je videti spet tukaj. Najprej, kar zadeva certifikacijo in težave, ki so vedno večje in sicer v zvezi z revizijskimi nadzori, ki jih je komisija izvedla v številnih agencijah in organih povem vam lahko, da se stvari odvijajo v pravo smer. Parlament je z odborom za proračunski nadzor vzpostavil strokovno skupino in včeraj smo imeli srečanje z relevantnimi akterji in obstaja politični dogovor, da želimo to čimprej rešiti. Pomisleki so, da bo Evropska unija postala nepriljubljena zaradi določenih revizijskih postopkov. Veliko se o tem govori o določenih krogih v Evropi in to bo zelo težko za nas, morda nam bo to škodilo pri pogajanjih z državami članicami, če bomo želeli zagotoviti višjo, več sredstev za raziskave od držav članic. Upam, da se strinjamo. Ne skrbi nas prihodnost, kajti. Izglasovali bomo pravila za poenostavljanje. Gre bolj za to, kaj se je zgodilo v preteklosti. Najti moramo način, da bomo to rešili, seveda z ustreznimi postopki, ampak nekaj je treba storiti. Kar zadeva patente, kaj menite o zaščiti naših znanstvenih raziskav in tudi urada za patente, to je urada za patente v Minhnu. In moje naslednje vprašanje zadeva raziskave na področju energije, projekt ITER. Zanima me, kaj menite o tem. In še na zadnje. Povedali ste, da predsedujete skupini komisarjev, ki se ukvarja z raziskavami. Kakšno povezavo vidite med raziskovalno politiko, industrijsko politiko in trgom? Mi lahko prosim poveste, kako bo vse to izgledalo. Hvala. Girek. Gospod Girek. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, e, odnoszę. Ta... Hvala lepa, gospa komisarka. Imam vtis, da Evropska komisija daje prednost politični volji, ne pa dejanskim dosežkom znanosti in tehnologije. Naj vam podam samo primer vprašanja podnebnih sprememb. Sprejeli smo eno od hipotez, ki je nevarna za naše gospodarstvo. Borimo se proti podnebnim spremembam. Zanima me naslednje. Ali v Evropski uniji nimamo svojih znanstvenikov, ki bi lahko v okviru skupnega znanstvenega programa preverili to hipotezo v zvezi z vplivom CO2 na podnebne spremembe. To lahko, o tem lahko beremo v četrtem poročilu IPPCC. Evropski raziskovalni center izvaja raziskave in izvaja simulacije znanstvenih scenarijev. Še čisto druga stvar. Zelo drag program Galileo, tako sem slišal, se lahko izkaže za velik neuspeh zanimajo. Torej, ali nimamo usposobljenih znanstvenikov in inženirjev v EU? Kje je težava, kajti Rusi že imajo svoj sistem GPS? In še nekaj. Pripravljamo različne projekte, priporočila in tudi pravila v zvezi z omejevanjem izpustov CO2, naprimer za vozila. tehnično to ni izvedljivo. Vsak znanstvenik lahko to izračuna. Morda bi lahko imeli boljše metode za doseganje takšnih rezultatov. Pa še nekaj. Govorimo o tem, kako je treba razvijati in pomagati razvoj, z razvojem MSP-jev. Ampak zaenkrat intelektualno ne pomagamo MSP-jem. Hvala. Stičesto. Charles Chichester. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam želim pozdraviti gospod komisarko v odboru. Opravičujem se za to, da sem prišel šele na sredi vaše predstavitve, zato bo do moja vprašanja morda zadevala nekaj, kar ste že povedali. V tem primeru vas prosim, da greste nekoliko globje. To, kar je povedal gospod Odi v zvezi z poenostavljanjem in z ovirami, ki stojijo na poti predvsem malim podjetjem pri tem, da bi sodelovali v okvirnih programih. Zanima me, čeprav vem, da niste še dolgo komisarka, ampak zanima me, ali obstaja kakšen način, da se rešimo te zmede. Po eni strani želimo poenostaviti stvari, po drugi strani pa želimo ohraniti precej tesen finančni nadzor nad našimi sredstvi. Drugo vprašanje je v zvezi z konceptom odličnosti. Ali imate kakšna mnenja o tem, kako uspešen je ta koncept? Ali je prišlo do spremembe kulture v raziskovalnem prostoru v Evropi zaradi sprejeta, sprejetja tega načela odličnosti. Hvala. Spregledal sem kolega Enšuja, ki je bil čisto na začetku. Eh, Hvala lepa. Želim se zahvaliti gospe komisarki za to, da sodeluje v tem strukturiranem dialogu za raziskave, inovacije in razvoj. To je eden najpomembnejših projektov EU in To predstavlja mnenje tako komisije, kot tudi sveta. Rešitev za izzive, s katerimi se sooča naša družba, naprimer podnebne spremembe, energija in učinkovitost sredstev, vključujejo tudi demografske spremembe. Svet je sprejel korak naprej in je sprejel določbe, da bi v te namene vlagali 3 odstotke BDP-ja. Ta cilj je mogoč v nekaterih državah, ampak ne v večini novih držav članic. Obstaja tveganje, da ti cili ne bodo doseženi. Najpogostejši razlog za to je pomankljiva infrastruktura, ki ne more pritegniti investicij strani zasebnih družb. Pomankanje raziskovalne infrastrukture v veliki večini držav povzročajo posledice komunističnih režimov in prehitrih obdobij tranzicije. Te države potrebujejo akcijski načrt za obnovitev svoje raziskovalne infrastrukture, zato da bodo lahko izkoristili sredstva iz sedmega okvirnega programa in v prihodnosti osmega okvirnega programa, zato da bodo lahko izvajali raziskave v Evropi glede na to, kar sem povedal, vam bom dal kratek primer, ki govori o tem, kakšne zmogljivosti imajo nove države članice, glede na to, da v zvezi s tem, da lahko sprejmejo sredstva EU. Romunija, Bulgarija in Poljska so prejele sredstve, sredstva v okviru približno 63 milijonov evrov za 53 projektov. Skupno število prebivalstva v teh treh državah je 67,2 milijona ljudi. Če vzamemo na primer Francijo, ki ima 63,8 milijonov ljudi, dobili pa so približno 570 milijonov za 356 projektov v istem obdobju. V zvezi s tem vam zastavljam naslednje vprašanje kako bo komisija rešila problem pomankljive raziskovalne infrastrukture v nekaterih državah članicah, zato da bi imele enake možnosti za dostop do sredstev iz sedmega in kasneje osmega okvirnega programa. Ali bo proračunsko dodeljevanje sredstev za te države članice ostalo enake, glede na, enako, glede na to, da moramo upoštevati, da ne bodo mogle usrkati dovolj sredstev zaradi prav te pomankljive infrastrukture ali bo komisija sprejela kakršne koli konkretne ukrepe za to, da bi državam pomagali razviti pomankljive infrastrukture. Hvala. So, um, ja. Hvala. Torej, kar precej se vas je prijavilo za razpravo, mogoče ste malo krajši, gospa Kavaljo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Hvala lepa za zelo podrobno predstavljen program. Par pripomb. Zelo me veseli, da ste razširili definicijo inovacij. Želela bi, da bi se pridružili tudi socialnim inovacijam. Gre za zelo zanimiv koncept, ki bi ga morali vključiti v definicijo inovacij. Glede poenostavitve financiranja raziskav. Priznam, da ste ločili ukrepe, ki jih je možno uporabiti v okviru sedanje regulative in vsega tistega, kar bo zahtevalo spremembo finančnih predpisov. Gre za zelo pragmatičen pristop, saj nekatere ukrepe je možno takoj začeti izvajati. To se navezuje tudi na teme, ki ste jih opisali oziroma instrumente. Za evropski raziskovalni prostor potrebujemo poenostavitev instrumentov, ki ste jih omenili. Ti so veliko preveč zapleteni. Sicer so se uporabljali, vendar z veliko težavami. Mislim, da v skupnem programskem instrumentu in tudi drugot imamo ljudi, ki se ukvarjajo s poenostavitvijo. Sicer pa se mi zdi, da moramo raziskovalnim rezultatom dati gospodarsko vrednost in tukaj je program zelo zapleten. Inovacij ne bo, če ne bo raziskav in visokega šolstva, ampak to je že izven vašega resorja oziroma obrobu vašega resorja. Zato potrebujemo kakovost, odličnost v raziskavah in v okviru komisije in Evrope mora ostati, morajo ostati raziskave naša prioriteta. So, example, Evropski raziskovalni svet in druge pobude se mi zdijo za prihodnost zelo pomembne. Kolega Lamberts. Kolega Lamberts. Uh, hvala will repeat a bit what I, what I said yesterday when, uh, when we met with the manufacturing industry, but uh, as far as the contents are concerned, uh, we believe that. Kar zadeva vsebino. Mislim, da mora raziskovalna in inovacijska politika imeti ambiciozen sklop zastavljenih ciljev. In potrebujemo omejen sklop, omejen zato, ker si ne moremo privoščiti, da bi sredstva, ki so tudi omejena, razpršili na preveliko število pobud in projektov. Zato menimo, da moramo biti dovolj pogumni, da izberemo. Drugič, biti moramo ambiciozni, kajti mi se ne borimo za drugo mesto, mi se borimo za vodstvo. In če se borimo za vodstvo, potem ciljamo visoko, ne srednje in ne nizko. In potem potrebujemo družbene cilje. Strinjali se boste z menoj, da nas morajo voditi rezultati. Seveda imamo zavezujoče cilje minus 20 odstotkov. S tem je vse v redu in prav, tega se ne bomo dotikali. Ampak ciljati moramo više, če nam ne bo uspelo. Je še zmeraj dobro, ampak to pomeni, da moramo vsaj ciljati na še više rezultate, kot so tisti, ki smo se jim zavezali. Potem, učinkovitost virov. To je tudi del EU 2020, to zahteva podporo sredstev in potem vse tisto, kar se dotika starajoče se družbe, tudi to je ključnega pomena. Torej, mi si želimo rešitve, ne želimo si samo posameznih elementov. Ne bom se spuščal v poenostavitev, to se vsi strinjamo, bi pa podaril eno, odprtost. Potrebujemo ustrezno ravnovesje med nagrajevanjem inovacij, za kar seveda potrebujete pravice intelektualne lesnine, nočemo pa zapasti v preozek koncept teh pravic, ker bi to pomenilo, da bodo raziskave oziroma rezultati raziskav ostali zaklenjeni v predaljih in nihče teh rezultatov ne bo uporabljal. Zato potrebujemo tu ravnovesje. Biti moramo odprti in. Potrebujemo dobre rezultate, ki bodo ravnovesju s pravicami intelektualne lastnine. Na podlagi prvih pogovorov z vami sem mnenja, da gremo v pravo smer, tako da vas tu spodbujamo, da nadaljujete tako. Angelika Nipla. Angelika Nibler, prosim. Hvala, gospod predsednik. Zelo me veseli, gospa komisarka, da ste danes med nami in da imamo možnost za ta pogovor. Tudi vaše zaslišanje mi je ostalo v lepem spominu in mislim, da ste res angažirana predstavnica raziskovalne dejavnosti. E, tri stvari. Lepo, da ste predložili predloge za poenostavitev danes do povdan, sicer dokumenta še ne poznam, vendar se že veselim branja tega dokumenta in upam, da bomo dobili odgovore na vprašanje, ki jih je postavil tudi gospod Čičestar v zvi. Uh, In mislim, da gre za to, da poenostavimo postopke, predvsem tudi glede finančnih pravil in upam, da bo možno eh, pri instrumentih, programih, pobudah eh, izbrati po možnosti en postopek, tako da ne bo za vsako pobudo posebnih postopkov in pravil. Torej, harmonizacija, kjer koli je to možno in če pravila potem čim enostavnejša pravila. Mislim, da bi s tem za skupino raziskovalcev storili marsikaj. Dve stvari želim omeniti. Prvič, eh, pri potovanjih eh, v države zunaj Evrope ugotavljam, da evropska raziskovalna dejavnost še ni tako zasidrana, kot bi, vsi, kot bi si vsi želeli. Želimo pribabiti v Evropo najbolj eh, pametne ljudi, ampak eh, zunaj Evrope poznajo sicer mogoče nekatere univerze, ampak eh, ni pa Evropa kot pojem, torej znana kot pojem za raziskovalno dejavnost. In zato prosim tudi, eh, da se uporabi denar za komunikacijo, tako da se uh, tudi propagira naša dejavnost zunaj Evrope in da pridobimo raziskovalce za naše programe. Uh, Slišim, da se razmišlja o tem, da bi, da bi znižali sredstva za programe Marie Curie pri okvirnem programu in na vsak način sem proti temu, kajti ta program izmenjave Marie Curie se mi zdi zelo pomemben. Zato želim slišati tudi vaše mnenje o tem. Potem omenili ste skupno načrtovanje joint programming. Ta pobuda se mi zdi zelo koristna. Uh, vendar eh, mi nemški poslanci, torej s katerimi sem stiku doma, pravijo, da to gledajo skeptično, kaj ti obstaja uh, torej, uh, pomislek, da se Evropa umešava v zadeve, v, za katere so pristojne države članice. Prosim vas, da poveste tudi nekaj o tem, kolega Glante, prosim. Ja, äh, Hvala, gospa komisarka. Tudi jaz imam konkretno vprašanje. Ne, torej pri, sodeloval sem v parlamentu pri pripravah šestega in sedmega okvirnega programa in srečujemo se redno tudi z raziskovalci doma. E, in pri pripravah na sedmi program sem sklical konferenco doma z raziskovalci in tudi s predstavniki MSP-jev. Torej, in govorijo se predvsem o poenostavitvah. To je tema, ki nas spremlja že leta. Mislim, ne smemo paušalno govoriti samo o poenostavitvah. E, torej, v Na naši konferenci se je raznila razprava med predstavniki inštitutov, ki so pravili, da je vse veliko preveč zapleteno in nekdo drug mu je odgovoril, da če si se nekako navadil na to, sploh ni tako hudo. Torej, mislim, da je pomembno, da pri majhnih in srednje velikih podjetjih in pri zelo malih podjetjih eh, zagotovimo to poenostavitev, kaj do včasih. Eh, so ta podjetja sestavljena iz štirih, petih oseb in eh, nekdo uh, se mora tam potem ukvarjati z akviriranjem uh, uh, projektov, nekdo se ukvarja s financiranjem in potem morajo tudi uh, biti še ljudje, ki izvajajo te raziskave. Torej gotovo uh, so inštitucije, ki lahko tudi pom pomagajo takim malim in srednjim velikim podjetjem čeprav taka pomoč seveda tudi ni brezplačna in to je treba ustrezno organizirati. Torej, prejšnji mesec sem slišal strani neke raziskovalke, da ni bil izbran pri eh, eh nekem razpisu eh, in sicer iz bolj formalnega razloga, on mi ga je tudi razložil, ampak eh, treba je prepričiti, da se iz birokratskih razlogov eh, nek projekt ne uresniči. Gospa Toja, tudi jaz vas prav lepo pozdravljam. Žal se moram vrniti na temo. Tu na tej strani sem, žal se moram vrniti na temo, eh, ki, na katero so opozorili tudi že drugi. Ampak gre za ključno temo in sicer poenostavitev in tudi za revizijo uh, birokratskih eh, pravil in tudi kar zadeva knjigovodstvo. Jaz se ukvarjam pet let s tem in ugotavljam, da najboljše pobude, ko uh, gre za uresničevanje, se jim postavlja na, postavljajo na pod birokratske ovire, in iz, ki postanejo neke vrste bumerang. In, uh, torej, eh, seveda želimo več sredstv za raziskave, ampak eh, moramo pa na vsak način eh, tudi spremeniti sedanji sistem, s tem, ko se borimo tudi za več sredstv. Eh, danes do pol dan je v odboru za proračunski nadzor bila zanimiva predstavitev. Govorili smo o glavnih problemih uh, in tudi nakazane nekatere rešitve, vendar je uh, frustracija, če vemo, kaj uh, bi bilo treba storiti oziroma uh, kako spremeniti tudi uh, polaganje računov in tako naprej. In, uh, potem se pa ne ve, kdo je tisti, ki mora storiti naslednji korak. Mogoče bi komisija lahko sprožila s tem sporočilom uh, ta uh, postopek. Uh, torej želimo na vsak način poenostavitev. Eh, torej, veliko si seveda tudi pričakujemo od vas in od vašega dela, od vaših sposobnosti in eh, pričakujemo si, da bomo dosegli dobre rezultate. Samo še dve zadeve. Prvič, eh, določene stvari lahko spremenimo brez velikih čudežav. Naprimer, dostop do določenih programov je včasih tako zahtevn, da nekateri sploh ne poskusijo eh, priti do teh sredstev, deloma tudi univerzene, eh, ker je verjetnost premajhna, da bi dobili eh, denar. In zato je treba pač ta dostop tudi poenostaviti, pravila poenostaviti. Potem gre pa včasih tudi za terminološke zadeve, ki jih je mogoče rešiti tudi s tem, da se izda kak jasen priročnik če so e, e, e, torej informacijski sistemi različni, potem jih je treba pač tudi nekako poenostaviti. Torej, pogosto zadostuje dobra volja in zato vas pozivamo, da storite ustrezno da bo to zagotovljeno. Naprimer, eh, povedali ste nekaj tudi o skupnem načrdovanju in mislim, da bo treba pač uporabiti malo več denarja, da bomo lahko vzpostavili kritično maso. Uh, torej, da ne bo prišlo do te disperzije, do tega drobljenja projektov, temveč da uh, bomo izvedli velike projekte, programe, naprimer za teme, kot so Alzheimer in tako naprej. Hvala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 Vsekakor pričakujemo, da bomo dobili informacije o bližnji prihodnosti in tega se že zelo veselimo. Namreč potrebujemo jasno sliko o tem, kako učinkovito se denar porablja, kako učinkovite so naložbe. Te informacije so ključnega pomena za osmi okvirni program, zlasti če želimo vključiti nove inovativne elemente, kot ste jih omenili. Govora je bilo o majhnih in srednje velikih podjetjih, da želimo, da igrajo bolj vidno vlogo, da želimo poenostaviti upravno breme, zmanjšati birokracijo. Vse to podpiramo. Sam sem se več desetletij ukvarjal z raziskavami. Kar pa zadeva strategijo EU 2020, je pred nami v prihodnje veliko novih odgovornosti. S komisarjem Tajanjem smo se pogovarjali o industrijski proizvodnji, ki je nujna v državah EU. To moramo poglobiti, kajti sicer ni nikakršnega upanja, da bomo znižali izpuste CO2. -ja. Imamo določene odgovornosti in pristojnosti, ki izvirajo iz Lizbonske pogodbe, pa me zanima, ali se pripravlja kakšna strategija Ali imate v okviru osmega okvirnega programa kaj specifično za področje inovacij? Gospa Ek. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Hvala, da ste prišli v naš odbor in hvala za tesne stike z odborom, kar izjemno cenimo. Vidimo, dolgega seznama vprašanj, da je veliko kolegov zainteresiranih za vaš resor, kar je dobro za naše prihodnje delo. Kako nameravate obdržati trikotnik znanosti, inovacije, izobraževanje in raziskave? Morda bi vas morala prositi, glede na to, kako se borite proti birokraciji, ali sedaj iz tega trikotnika narediti štirikotnik. Ampak jaz bi vas rada upoprašala nekaj drugega in sicer, ali ste predvideli kakšna javna naročila za to, da bi nove tehnologije dobile svoje mesto na trgu. Potem drugo, kako zainteresirati mlade. Tudi to se mi zdi, da je eden od ključnih dejavnikov pri delu na EU 2020 in pri obvladovanju vprašanja demografije. Vem, da bo v prihodnje premalo ljudi na področju raziskav, če se ne bomo v prihodnih letih in celo mesecih bolj potrudili. Hvala, ja, ja, gospa Giteres Cortines, ne, ki je trenutno ni v dvorani. Gospod Rubik, prosim. Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Hvala, da ste ponovno razmislili o prioritetah. To je seveda tudi eh, pomembno v novem mandatu, torej da se naredi bilanca preteklega obdobja in se eh, soočimo z novimi izzivi. Eh, mnogo se je govorilo o odpravi birokracije. V zadnjem mandatu smo oblikovali tako imenovan program Eurostars za. Eh, male in srednje velika podjetja, ki eh, opravljajo veliko raziskav in sicer je to v okviru Eureka. Torej, mnoga mala podjetja je možno nagovoriti hitro in odločitev je možno sprejeti hitro in tudi sredstva se zagotovijo zelo hitro. Kaj ti majhna podjetja imajo danes velike težave priti do posojil in boniteta eh, podjetij ni tako. Uh, velika in samo eh, z inovacijami in raziskavami lahko ustvarjajo nova delovna mesta. Druga stvar, potrebujemo mednarodne mednarodno omrežitev. Ali si lahko predstavljate, da bi lahko organizirali med univerzami na tem svetu izmenjavo raziskovalcev? Ravno sem bil um, v državah um, zalivskih državah in tudi na kitajskem, kjer ustanavljajo nove univerze. Eh, mnogi študenti eh, študirajo tudi zunaj Kitajske, torej kitajski študenti in mogoče bi lahko začeli z mednarodnim programom za izmenjavo raziskovalcev in predvideli tudi dovolj denarja za to. Potem izzivi za osmi okvirni program. Mislim, da bi ena pomembna točka bilo kmetijstvo. Ehm, Svižen 50 milijard bi morali strukturirati za zdrava živila, za zdrava krmila za zdravo krmo, za zdrave pijače in tudi za zdra, uh, svi, uh, čisto vodo. To bo izziv prihodnosti, nekaj milijard več nas bo na svetu in uh, Eh, kmetijskih površin eh, je vedno manj. Eh, moramo najti odgovore, kaj ti prihaja do konkurence z obnovljivimi energijami. Obnovljive energije, kmetijstvo, živila, to so pomembni izzivi, potem druga stvar je energetska učinkovitost in tudi tu bi potrebovali svežen. Um, ehm, 50 milijard, da bi zagotovili eh, cenino, energijo in tudi energetsko učinkovitost za naše državljanke in državljane. Gospa Giteres, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, najprej se vam želim zahvaliti, da ste prišli v našo sredino. Zavedam se težavnosti vašega dela tudi zato, ker so pred nami zelo turbulentni časi. Dejstvo je, da v trenutku krize so mnogi v skušnjavi, da bi posegli v proračun namenjen za raziskave. To se je že dogajalo tudi pri razpravah o finančnih perspektivah, se bo to pojavljalo kot tveganje, ampak jaz menim, da so raziskave zelo pomembne, zato je treba vedeti, kdo so naši sovražniki. Najprej eno predhodno vprašanje. GD za raziskave ima izvrstno strukturo in program za sodelovanje, ki mobilizira tudi človeške vire. Ne pozabimo skupne pobude, tako imenovane joint initiatives, in vse druge pobude ne spodbujajo človeških virov. Evropska konkurenčnost se izraža v vrsti skupnih pobud, ampak ne v teh. Če so bitli z dvema kitarama in enim vokalom in um, enimi bobni lahko naredili revolucijo, morda tudi tukaj niso potrebne radikalne spremembe. Revolucija 20. stoletja izhaja iz tega, da so ljudje znali z tistim, kar je na voljo, inovirati in to je tisto, kar moramo okrepiti. Razprava glede osmega okvirnega programa nima načrta, ki bi bil tako močan, kot je to ponavadi. Zato sprašujem, kako lahko inoviramo na področju komunikacije. Tu je treba spremeniti način pogovarjanja. Treba je spodbujati človeške vire. Ali ste razmišljali o inovacijah znotraj GD-ja za inovacije zato, da bi mobi, mobilizirali človeške vire v Evropi in da bi ugotovili, kateri so glavni bazeni, kjer se nahaja znanje. Hvala. Sedaj pa prosim komisarko, da v preglednem času odgovori na a, zelo raznovrstna vprašanja. Um, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Če morda začnem pri zadnji gospe poslanki, gospa Gutierrez Cortines. Popolnoma se strinjam, da potrebujemo tudi v GD-ju za inovacije. inovacije in z generalnim direktorjem si zelo prizadevava, da bi to tudi naredila. Najprej bi spregovorila o ciljni vrednosti treh odstotkov. Veliko se vas je dotaknilo tega in vem, da imajo nekatere države resne skrbi glede tega. Če tudi je to razdeljeno na dva dele, vas je vrsta rekla en odstotek, dva odstotka in imamo težave, kako doseči dva odstotka in zakaj se pravzaprav ne prenese naprej zasebnih investicij v višini dveh odstotkov gledamo, ali so kaki konkretni razlogi v državah članicah in kako bi to lahko odpravili. Drugič, dobro bi bilo, če bi rekli, da pri ciljni vrednosti treh odstotkov sodelujemo z državami članicami, ki bodo postavile svoje lasne cilje. Trije odstotki zato niso mm, neka univerzalna rešitev. Države članice imajo različna izhodišča, to je treba vedeti. Večje države članice ki niso uspele doseči tega cilja, moramo spodbujati, da uložijo še več truda doma, da se to tudi zgodi. Moje službe so v tesnem stiku z nacionalnimi službami v zadnjih mesecih in tednih. Želimo jim pomagati, da bi ugotovili, katera nacionalna ciljna vrednost bi bila zanje najbolj primerna, glede na njihovo vizijo prihodnosti in tudi glede na konkretne okoliščine v tej konkretni državi. Na ta način bomo lahko evropski cilj uskladili z nacionalnimi cilji, ki bodo upoštevali vso raznolikost posameznih držav. Glede indikatorjem, to je nekaj novega. Sama sem ustanovila panel strokovnjakov. Tudi moje službe v okviru generalnega direktorata sodelujejo skupaj recimo z sodelavci komisarja Tajanja ali pa skupaj z sodelavci GD-ja za proračun. Vsi skupaj skušamo ugotoviti, kaj bi bilo možno vključiti v te kazalnike. Ampak želimo, da nekdo pogleda na vse skupaj tudi izven vidika komisije. Zato sem ustanovila ta panel, ki ga tvorijo ekonomisti in inovatorji podjetniki. To ni reprezentativen vzorec držav članic, ampak mislim, da nam bo prinesel nov predlog za pokazatelje na področju inovacij. Skratka, vemo, kaj je input, ampak nikoli nismo merili, kakšni so rezultati. To bo zdaj naredil ta panel, ki nam bo zagotovil te informacije v zvezi o sredstvih namenjenih za raziskave. Naučiti se moramo iz razlogov, zakaj so bile zasebne naložbe razočaranje. Vedeti moramo, kakšen je dostop do kapitala, raziskave, razvoj. Mnogo vas je omenilo pravice intelektualne lesnine. Različni ljudje na to gledajo drugače, pač odvisno od panoge, iz katere prihajajo. Če se pogovarjate s kmeti, imajo eno vidiko, en vidik. Eh, če se pogovarjate z predstavniki telekomunikacijske industrije, je njihovo stališče spet drugačno. In vse to moramo upoštevati pri pravicah intelektualne lasnine. Gre za področje, ki ne sodi konkretno v moj resor, to sodi v resor gospoda Barneja, ki skuša ugotoviti, kaj se da narediti. Skupina v okviru komisije je bila ustanovljena, mi vsi bomo na naših posameznih področjih pogledali, kaj se da narediti. Načrt raziskav in inovacij, ki je pravkar bil objavljen, je ambiciozen. Poleg tega postavlja ciljno vrednost veliko više kot kdajkoli prej. Želimo, da se bodo ljudje postavili za te cilje in rekli, da, to je tisto, kar podpiramo. Ko bomo imeli načrt, pa želimo, da bo vsak del načrta v, iz resorja posameznih komisarjev, da bo torej vsako tako področje doseglo napredek in da bomo lahko spremljali, kako se to izvaja. To se mi zdi zelo pomembno. Tukaj ne gre za to, da bi vse delali po starem, o tem smo se pogovarjali že na zaslišanju. Vsi komisarji gledajo na to zelo holistično. Prav tako obravnavamo tudi standarde, javno naročanje, Tu moramo sodelovati z državami članicami in nedvomno tudi prenos tehnologij. Raziskave in infrastrukture. Seveda razumem to, kar je bilo povedano glede raziskovalne infrastrukture v nekaterih novejših državah članicah. Vsi se obračajo name s tem v zvezi in mi govorijo o težavah, ki jih imajo. Komisar Han je zelo navdušen na tem področju. Sam je bil minister za raziskave in znanost in zato ga to zelo zanima. Mislim, da ima na voljo kakih pet milijard sredstev za raziskave in sedaj skušamo ugotoviti, kako je to mogoče dobro porabiti za razvoj raziskovalne infrastrukture. To je skratka zelo pomembno. Kar pa zadeva oceno projektov, um, povratne informacije, moram reči, da nekoliko pravzaprav to laži, ko slišimo, kako strokovno potekajo te ocene in stopnja pritož postaja zelo omejena, vendar pa moramo še naprej biti zelo pozorni in zelo odblizu spremljati, kaj se dogaja. Dostop do sredstev financiranja za majhna in srednje velika podjetja. Če si pogledamo prve osnutke za leto 2011, lahko rečem, da bomo zagotovili boljše okolje za MSP-je. Vsakokrat, ko se srečam z industrijalci in poslovneži, prihajajo iz različnih podjetij, od majhnih do velikih globalnih akterjev. Vsi so začeli kot majhno podjetje in skupnost podjetij MSP je zelo zaskrbljena, ker ni zadostnega dostopa. Mislim, da sem se prejšnji teden sestala za predsednikov Evropske investicijske banke in na tem pogovoru sem sprožila tudi to vprašanje. Evropska investicijska banka je ustanovila v bistvu instrument, finančni instrument, ki naj bi se zgledoval po instrumentu Evropskega oziroma mednarodnega denarnega sklada. Gre za finančni instrument, ki omogoča delitev tveganja. Več podjetij se združi pri razvoju velikih infrastrukturnih projektov. Skratka, poiskati moramo nek instrument, ki bi nam lahko pomagal narediti nekaj podobnega. Glede poenostavitve. Vesela sem bila informacije gospoda Odija glede skupne, skupne skupine vas in Kokobuja. Sama sem deset let delal v okviru Kokobuja in na računskem sodišču sem bila deset let in vem, da vedno, naletimo na določen odpor, ko se lotevamo simplifikacije. Govora je bilo o spremljivem tveganju in tako dalje, ampak po drugi strani potrebujemo zdravo finančno podlago. Evropski davkoplačevalci morajo vedeti, da se njihov denar uporablja učinkovito, namensko in primirno. Zato me zelo zanima, kako bo vaša delovna skupina nadaljevala s svojim delom. Prosim, da me obveščate. V sporočilu in tudi pri sodelovanju s kolegi komisarji bomo šli tako daleč, kot bo možno, da bi imeli boljši pristop k mm, revizijam, da bi omogočili boljši pristop za majhne konzorcije, da bi omogočili enotno registracijo. Glede poenostavitve raziskovalnih instrumentov to si bom zelo dobro pogledala, ko bomo dobili iz sedmega okvirnega programa oprijemljiva dejstva, ko bomo vedeli, kaj se obneslo in kaj ne, si bom zelo dobro pogledala, kaj se da spremeniti. In mislim, da bomo po poletju že imeli prve informacije. Med raziskovalci potrebujemo dobre zglede, Ko sem prišla na zaslišanje, je morda zvenelo drugače, ampak ponavadi mi podjetja pravijo, ne moremo priti do znanstvenikov, ne najdemo dovolj inženirjev. Kaj boste naredili? Ali nam lahko pomagate in skušate pregovoriti predstavnike držav članic, da bi se pogovorili z univerzami in poiskali nekakšne idole, zglede za mlade ljudi? da bi se mladi bolj odločali za te poklice. Zato sama izvajalni pregred naše komunikacijske politike in želim, da bi poudarili te vzhajajoče zvezde, ki so dobile dotacije Evropske unije, neke vrste Nobelovo nagrado za mlade raziskovalce. Kar pa zadeva družbeni vidik, gre za zelo pomembno vprašanje. Tega morda nisem vključila na sam seznam, ampak ne zato, ker o tem ne bi razmišljala ali ker ne bi hotela tega vključiti, ampak hotela sem svoj nagovor čim bolj skoncentrirati. Socialne inovacije so zelo pomembne. Ko govorimo o teh inovacijah ne govorimo samo o enem ali dveh vidikih, pač pa gre za nekaj, kar je horizontalne narave. Zato moramo določiti predvsem prioritete pri socialnih inovacijah v našem načrtu raziskav in inovacij. Zanimivo bi bilo slišati, gospod predsednik, če imajo člani vašega odbora konkretne predloge, konkretne nasvete na tem področju ali na kakem drugem, kajti mi bomo dejansko nadgrajevali delo na področju socialnih inovacij skupaj z gospodom Barosom. In tu potrebujemo dejansko nove raziskave. Poenostavitev. Mi se želimo srečevati z raziskovalci tako v laboratorijih, kot tudi izvenih Med tveganjem in zaupanjem moramo poiskati ravnovesje in to se navizuje na to, kar je povedal gospod Odi v zvezi s svojo delovno skupino. Glede poenostavitve bom vesela vaših nasvetov, da vidimo, kako daleč lahko gremo. Pomembno je tudi, da si pogledamo pregled finančnih predpisov. Konec maja in komisar Levandovski je bil zelo dovzeten za potrebe po poenostavitvi glede patentov in pravic intelektualne lasnine, tega sem se že dotaknila. Mislim, da smo sedaj res začeli razmišljati tako, da potrebujemo evropski patent. Mislim, da je tudi komisar začel delati na tem, ampak mi moramo sedaj preskočiti še zadnjo oviro. Sama sem tudi članica te skupine komisarjev in nedvomno si bomo vsi skupaj prizadevali, da ta cilj tudi dosežemo. Politike, ki temelijo na znanosti, mislim, da sem o tem govorila že v svojem uvodu. Več demonstracijskih projektov. Poudarek na tem bo v delovnem programu za leto 2011, boljši prenos tehnologije, boljši dostop do SMP in poleg um, strateških raziskav in modrega neba ste dejali, da si želite poudariti tudi več demonstracijskih projektov. Sicer pa, gospod Rubik, um, sem se obrnila tudi na Evropsko investicijsko banko, da bi videli, kako nam lahko pomagajo. Omenjen je bil projekt ITER trenutno tudi sama tu sodelujem, še zlasti pri pomembnem vprašanju njegovega financiranja. Naj povem, da vas bom sproti obveščala o razvoju dogodkov, ampak lahko rečem, da že od samega začetka, ko sem začela brati ta dosije, je težišče mojega dela bilo na tem, da bi ITR bil postavljen na zdravo finančno podlago. To predstavlja zelo pomemben globalni projekt, ki ga gosti in vodi Evropska unija, zato da bi fuzijo prikazali kot varen vir energije. To služi globalnim potrebam in tudi predstavlja čisto tehnologijo. Potencijalne rezultati so zelo pomembni za vse nas. Evropske države članice in Evropska komisija so zavezane temu zelo pomembnemu projektu. Sedaj se ukvarjamo z ocenami stroškov in potreb, ampak kot rečeno, želim si, da bi ta projekt bil postavljen na zdravo in trajnostno podlago. Glede ITER-ja bomo v začetku maja pripravili sporočilo in seveda bo to sporočilo potem šlo tudi na svet za konkurenčnost. Lahko pa ste prepričani, da zelo, zelo dobro sama skupaj s svojimi službami delamo na tem, skupaj s komisarjem za proračun, zato, da bi poiskali rešitev, ki ne bo samo kratkoročne narave, pač pa si želimo s tem v zvezi dolgoročno rešitev. Pogovor z vami v tem odboru, s parlamentom nasploh pa tudi svetom. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se, če sem bila nekoliko predolga. Hvala. Gospa komisarka, hvala za te informacije, hvala za vašo navzučnost in želim nam vsem še naprej dobro sodelovanje. Kolegice in kolegi, s tem eh, smo končali ta sestanek. Prosim vas, da hitro zapustite dvorano, kajti takoj bomo nadaljevali sestankom koordinatorjev in s tem sestankom bomo lahko začeli takoj, ko bodo tisti, ki se jih to ne tiče, zapustili dvorano.